leto 2010, predlog se ime številka 4, kdo je za, proti, sprejeto. Četrti odstavek eh, glasovanja podeli, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Peti predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Šesti predlog spremembe, kdo je za, proti. Tole bomo morali preveriti elektronsko in glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. 320 glasov za, 236 proti, 10 vzdržanih sprejeto. Tukaj potrebujemo le navadno večino, tako da je to sprejeto. Prvi predlog spremembe poimensko glasovanje glasujemo. Glasovali. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. trinajst za dvesto sedemintrideset proti dvajset vzdržanih sprejeto drugi predlog spremembe kdo je za proti vzdržani zavrnjeno gospod Surjan ima ustni predlog spremembe gospod Surjan izvolite dragi kolegi. Predlaga se, da imamo pregospeme tri ali sedem, vendar sta v besedilu pravzaprav identična. In o tem ne bi glasovali v treh delih. Uradn, u, moj predlog, ustni predlog pa spreminja drugi del. Zakaj? Zaradi tega, ker v izvornem besedilu se govori o mnenju komisije, vendar je v tem času tudi svet že odločal o tej zadevi, zato bi sedaj prebral novi predlog. Namreč ugotavljamo, da je sklepi Evropskega sveta ugotavljajo, da je Evropska unija z državami članicami pripravljena prispevati pospešenemu financiranju 2,4 milijarde letno za leti 2010 do 2012, vendar krati poudarja potrebo po informiranju, sodelovanju in prispevanju v, Evropski, v proračun Evropske unije v letih 2011 in 2012. Moj predlog je, da sprememo vse tri dele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 525 za, 25 proti, 11 vzdržanih. Sprejeto. Drugi del skupaj z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, se opravičujem, pravi predsedujoči, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 515 za, 28 proti, 17 zdržanih. Sprejeto. Tretji del. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 515 za, 29 proti, 18 vzdržanih. Sprejeto. Prejav spremembe 8, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa dajem na glasovanje tako spremenjen predlog resolucije, gre za poimensko glasovanje. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 483 za, 48 proti, 32 vzdržanih. Sprejeto, dame in gospodje, čestitam poročevalcema ponovno in vsem vam, tudi vsem odborom, ki so trdo delali na proračunu. S tem smo zaključili glasovanje o proračunu, gospod Turjan, gospod Manka, iskreno čestitam. Rad pa bi izkoristil to priložnost, da vam zaželim vesele božične praznike in dobro počutje v treh tednih počitnic. Naslednje leto nas čaka kar nekaj težkih nalog in 12. januarja bi vas rad povabil na koktejl za proslavo novega leta in začetek Lizbonske pogodbe, ki je tako pomembna za vse nas. Torej 12. januarja vas vabim vse skupaj. Hvala lepa. Okay, the next item is the vote on five... Prav, sedaj gremo naprej. Pet predlogov resolucij je na vrsti. Uh, in sicer izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Uh, e Gospod Busotil, da, hvala lepa. Rad bi podaril kolegom iz EPP, da je pri uh, ločenem glasovanju na naših uh, volilnih seznamih oznaka plus pri obeh delih epp and i don't see why the assembly should be bored with it. Govornik ni vaš čas uporabljal mikrofona, zato ga tolmači nismo slišali. Predsedujoča pravi, torej ne zavlačujmo glasovanja, gremo na ločeno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava N, ločeno, kdo je za, proti, vzdržani tudi zavrnjeno. Predlog resolucije v celoti poimensko glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano in to je sprejeto. The next item is the vote on five motions for resolution on the defence of the principle of subsidiarity. No in sedaj glasujemo o resoluciji o obrambi načela subsidijarnosti, gospod Šult. Hvala lepa, gospo, gospa predsedojoča. Ponavljam svojo prošnjo. Vesel sem, da vedno znova uspem zbuditi kolegice in kolege, da to pospeši kroženje krvi na podlagi člena 177 odstavek 4 predlagam, da to preložimo in da preverimo dopustnost te resolucije. Hvala lepa. Gospod Šulc je podal svoj predlog, enega govornika za in enega proti. Bom še sprejela, kdo bo govoril za, kdo pa proti. Gospod Šulc je podal svoj predlog, enega govornika za in enega proti. Spoštovane kolegice in kolegi, gospa predsedujoča. Sedaj smo slišali postopkovni argument. Spominjam na poročilo Kešman. Naša pravna služba je dejala, da je bilo to nedopustno, pa vendarle so socialisti pri tem ustrajali. Sedaj govorim, potem smo govorili o medijski svobodi v Italiji in predstojnik komisar je dejal, da Evropska e, e, unija o tem nima nobenih pristojnosti, pa vendarle so socialisti nadaljevali s tem. Kadar socialistom to ustreza, potem, gre, potem smo pristojni, kadar pa je kaj upereno proti njim, potem uh, nimamo pristojnosti. To imajte pred očmi. Ali smo pristojni za vprašanje konvencije o človekovih pravicah? Naj opozorim na sledeče. Za novo lizbonsko pogodbo je Evropska unija oziroma bo Evropska unija pristopila k tej konvenciji. Republika Italija je pristopnica tej konvenciji, zato je legitimno, da o tem razpravlja tudi Evropska unija. In še nekaj. Zadnji argument. Gospa predsedojoča, nismo pravniki, smo politiki. In ta sodba se nanaša na milijone ljudi, zato mislim, da moramo danes o tem glasovati. Hvala lepa. For... Glasovali bomo o predlogu za preložitev. Prosim tisti, ki ste za. Proti. Zdržani. Mislim, da bi bilo varneje, če tole elektronsko preverimo. Glasujmo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In ta predlog je bil sprejet. Postavim, postavim, postavim so the next item is the vote on seven motions for resolution. Torej gremo naprej, to je sedem predlogov resolucij o Belorusiji in sicer sedemnajsti odstavek, mislim, da gre za ustni predlog spremembe. Yes, thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Pomen tega predloga spremembe je zvišati zavedanje o zadnjih primerih represivnega delovanja v Belorusiji. Sam bi rad dodal samo ime mladega demokratičnega aktivista, ki je bil dodan 6. decembra na seznam posebej ogroženih in eh, po omembi Zmicarja Daskeviča bi mi dodali še Jaufen Afnahel 6. decembra 2009. S tem smo dodali samo eno ime na seznam tistih, ki jih še posebej ogroža vlada in druge institucije oblasti. Ali ima kdo kaj proti temu ustnemu predlogu spremembe? Ni videti. Tako bomo torej spremenili ta del, kdo je za, <clears throat> proti, vzdržani. To je sprejeto. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupni predlog resolucije o celoti, kdo je za, proti, vzdržani proti vzdržanim sprejeto. Naslednje glasovanje o šestih predlogih sprememb o nasilju demokratični Republiki Kongo, se prečujem resolucijo o nasilju demokratični Republiki Kongo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, enako zavrnjeno. Tretji predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa poimensko o devetem odstavku glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja in to je sprejeto. Četrti predlog spremembe, prav tako poimensko glasujmo o četrtem predlogu spremembe. Ste vsi glasovali? Zaključujemo glasovanje. Zavrnjeno. Sedaj skupni predlog resolucije v celoti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in s tem je konec glasovanja hvala